13. člen padajo sedaj eh, medijske hiše, eh, ki uporabljajo avtorska dela drugih in s tem zaslužijo veliko denarja. Potem gre tukaj za sledeče vprašanje. Kako bi zagotovili eh, tehnične rešitve na platformah, kjer lahko naložiš, kar hočeš? Eh, kjer lahko platforme nalagajo, kar hočejo, sedaj pa bodo morale te platforme prevzeti tudi odgovornost, kajti se pravicami drugih oziroma z lastnino drugih bodo morale platforme ravnati na odgovoren način. In zato gre danes tukaj. Ustvarili smo dobro podlago. In države članice so dobile tudi navodila, kako eh, morajo vse to izvajati. In mislim, da je bila to prava pot. Mislim, da je bil to pravi način za dosego ravnotežja med eh, svobodo izražanja digitalnim svetom in pa avtorskimi pravicami. Hvala lepa. Sedaj pa eh, gospod Danti v imenu odbora IMKO. Hvala lepa, gospa predsedojoča, komisar, kolegice in kolegi. Eh, Povsem je jasno, je, da smo morali reformirati avtorske pravice na enotnem trgu, kajti živimo v novem digitalnem svetu. Evropska komisija se je s tem večkrat ukvarjala. Zlasti sedaj eh, se okrepi odgovornost platform. Eh, doživeli smo eh, burne medijske odzive. In s tem so poskušali odstraniti eh, pozornost od tistega, kar je res pomembno. Ta direktiva ne bo omejevala svobode eh, eh, spleta. To bomo še naprej jamčili. To tudi ne bo zadevalo majhnih in srednje velikih podjetij. In to tudi ne bo zadevalo ehm, svobode, svoboda te dni smo slišali številne lažne novice in za njimi se skrivajo specifični interesi tistih, ki želijo, da je splet še vedno divji zahod, od katerega imajo dobiček velike platforme. Nove, novi predpisi bodo zagotavljali nadomestilo za avtorje, ki so stebr evropske kulture in predstavljajo tudi pomemben delež našega evropskega gospodarstva. Hvala lepa. Sedaj pa eh, komisarka Gabriel, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Spoštovani eh, poročevalci, poročevalke, eh, spoštovani poslanci in poslanke, najprej se vam zahvaljujem za to zelo konstruktivno razpravo, ki smo jo imeli v, zadnjih, v zadnjem letu in pol. Direktiva o avtorskih pravicah je ključna v naši strategiji glede digitalnega trga v imenu Evropske komisije eh, ugotavljamo, da je eh, ta eh, politika glede tega pomembnega dosjeja uspešna. To je ključno za našo, naše gospodarstvo, za naše digitalno gospodarstvo in za naše vrednote ta eh, politika o avtorskih pravicah nam bo omogočila eh, doseči pomemben cilj, ki je prilagoditev avtorskih pravic 21. stoletju. Direktiva bo omogočila to, da se zagotovi varovanje naših eh, vrednot v Evropi in te vrednote pomenijo, da morajo vsi ustvarjalci, glasbeniki, igravci in tako dalje um, imeti korist od svojega dela. Umetna inteligenca bo omogočila lažji dostop do naše kulturne dediščine eh, evropskim državljanom. In eh, individualni eh, ustvarjalci bodo imeli skladno s to zakonodajo tudi veliko boljšo, boljši status in dostop eh, do eh, pravičnega plačila. Evropska unija mora izpolniti svoje obljube, mora zaščititi svoje ustvarjalce in eh, svojo kulturo, zaščititi novinarje, kajti to omogoča preživetje naši demokraciji. Besedilo, ki je pred vami, je ambiciozno, je uh, uravnoteženo in uh, omogoča uh, spoštovanje vseh interesov. Učinek na ponudnike storitev bo uh, sorazmeren, istočasno pa bomo zaščitili uporabnike in uh, njihovo uh, svobodo govora. Komisija bo objavila izjavo eh, v zvezi z eh, stanjem eh, organizatorjev športnih dogodkov in to besedilo izjave je tudi pripeto tej zakonodajni rezoluciji. Veselim se že vaših prispevkov in ostajam vam na voljo. Močno pa upam, da da boste podprli direktivo o avtorskih pravicah in da bomo na ta način skupaj poslali uh, močen signal našim uh, ustvarjalcem in uh, tako zaščitili naše vrednote. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. In sedaj dajem besedo za eno minuto gospodu Krasno-Debskemu v imenu odbora ITRE. Hvala lepa. Direktiva o avtorskih pravicah je potrebna. Vsi se zavedamo, da to direktivo potrebujemo. Ko smo pred nekaj časa sprejeli eh, direktivo, na tem področju, um, se je pokazneje pokazalo, da je zastarela, kajti prišlo je do izkrivljanja trga. Torej, na površini bi človek mislil, da je ta nova direktiva nekaj dobrega. To, da v resnici ni tako, kajti eh, sedaj ehm, je tako, da so šli ljudje na barikade in sicer na obeh stranih. Eh, tako velikani spletne eh, trgovine kot eh, tudi drugi. Vsi so manipulirali ljudi ki so postali dojemljivi do takšno um, izkoriščanje izobraževalci, znanstveniki, direktorji gledališč, eh, zaposleni v muzejih in ustvarjalci čakajo rešitev, ampak videti je, da nihče ne omenja njih in videti je, da Evropski parlament ne more sprejeti smiselne odločitve in mislim, da bi morali to odložiti na naslednji sklic parlamenta. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto eh, v imenu gospod, eh, odbora Kult, gospod Žulo ja hvala lepa gospa eh, predsedujoča eh, ne bom dolg eh, veliko je bilo že povedanega o tem besedilu mislim da je tu pomembno samo eno vprašanje kaj to glasovanje pomeni za evropo evropa je Eh, tu eh, eh, zgled celemu svetu na področju urejanja digitalnega gospodarstva in pomembno je, da se odločimo, ali bomo ta leadership ohranili ali se mu bomo odpovedali. Eh, to besedilo je eh, en sklop eh, in ne moremo izbirati samo tistih delov, ki so nam všeč. Kajti v tem primeru bo to koristilo samo gafam, ne pa državljanom, ne uporabnikom, ne ustvarjalcem. Danes potrebujemo internet, ki bo pravičen, platforme, ki morajo polagati račune, uporabniki morajo biti zaščiteni in to je v tem besedilu. In glasovanje danes se res osredotoča na eno vprašanje, ali imajo platforme odgovornost napram našim družbam ali ne. In to je edino vprašanje, na katerega je treba danes odgovoriti in moj odgovor je enoznačen ja. Hvala lepa, gospod eh, Boni. Ena minuta v imenu odbora Libe. Hvala lepa. 13. člen je sprožil dvome že od samega začetka in zato potrebujemo pravni kompromis, ki bo zajemal pravice avtorjev, platform in uporabnikov. Tukaj ne gre za to, da dostopamo samo do znanih del, to je tudi prostor ustvarjanja eh, in eh, to je nekaj, kar uporabljamo eh, dnevno. Seveda tukaj ni obveze dnevnega nadzora, kajti sedaj se uvaja to, da je treba preverjati licence. Če je tvoj proizvod pastiš in se je pastiš eh, sprejemljiv, potem bo, to, bo tukaj napravo, ki bo eh, zagotavljala, ali to lahko storiš ali ne. Platforme, eh, Pri platformah se bo ugotavljalo to, ali so zadeve eh, sprejemljive ali ne. Obstajala bo tudi grožnja kazni. V digitalni dobi je to napaka, ki bo imela zelo negativne posledice. Sem zato, da bi črtali 13. člen in šele v tem primeru eh, bom eh, podporil ta sicer dober predlog in rad bi se zahvalil Akslu eh, za odlično delo in skoraj da smo že dosegli rezultat, ki bi se ga želel. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Nekoliko bolj eh, sem eh, bila prožna pri govornikih v imenu odborov. Sedaj pa se prosim držite eh, časovnih omejitev. Gospod Svoboda, minuta in pol. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovana gospa komisarka. Evropska unija gotovo potrebuje reformo avtorskih pravic. Iščemo novo ravnotežje med interesi avtorjev in pa interesi platform. Prizadevamo si za ravnotežje, ki bo primerno za 21. stoletje. Zato sem vesel, da predlog prinaša nove izjeme za eh, zaščito avtorskih pravic in sicer v korist izobraževanja in pa ohranjanja kulturne dediščine. Vesel sem, da se tukaj potrjujejo tudi pravice založnikov in avtorjev. Treba pa je odpraviti tudi s parazitskimi platformami, eh, ki eh, objavljajo avtorsko zaščitena dela. Slišali smo, da se sedaj uvaja cenzura interneta. To, da cenzura interneta eh, bi um, veljala šele takrat, ko uh, ustvarjalcem in avtorjem ne bi ustvarili možnosti, da uh, poklicno živijo od svojega talenta. Eh, in ko bi eh, ustvarili eh, okoliščine, ko bi morali ti ljudje voziti taksi in šele v svojem prostem času potem bi lahko ustvarjali. To bi bila cenzura interneta. Po mojem mnenju je to, kar smo dosegli s tem predlogom, uspeh in zelo sem vesel za to. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Geringer de Ödenberg. Hvala lepa. V zadnjih dveh letih smo razpravljali o različnih različicah 13. člena. To besedilo bo sedaj spremenilo splet, kot smo ga poznali do sedaj, in to bo imelo negativen vpliv na to, kako ljudje ustvarjajo in širijo znanje. Vsi imamo en cilj, da bi pomagali avtorjem in izvajalcem e, in treba je ustvariti ravnotežje e, med vsemi upletenimi. Ampak mislim, da smo uvedli veliko napako in sedaj je edina možnost, ki nam preostaja ta, da črtamo 13. člen. To je minimum za to, da bo ta direktiva manj slaba za državljane in podjetja. Kajte državljani so že demonstrirali v večini prestolnic e, Evropske unije proti temu predlogu. Evropski parlament ima eh, eh, mandat eh, in v tem mandatu so majhne srednje vedlika podjetja izključena iz 13. člena. To, da žal to ni več zagotovljeno. Zato, da bodo majhne srednje velika, majhne srednje velika podjetja morala kupovati drage naprave za filtre in to sedaj zmorejo samo giganti na spletu. In Eh, treba bo kupovati licence za vse, kar se bo eh, nalagalo na internet in to je nesprejemljivo. Eh, predsedujoča govornica prekinja. Vprašanje modrega kartončka, gospod Roda, teda gospod Roda, vi boste kasneje dobili besedo, ste na seznamu govornikov in morda bi lahko svoje komentarje podali takrat. Sedaj pa gospod Karim za minuto in pol izvolite. Spoštovana gospa predsedajoča, gospa komisarka, najprej bi, se, najprej bi rad čestital Akslu Foxu za opravljeno delo. Kolegice in kolegi, moja prioriteta od samega začetka je bila ta, da bi avtori in ustvarjalci lahko še vedno preživeli v, v ustvarjalni industriji in um, zato imajo tudi pravico, treba pa je zaščititi tudi javnost. To je bilo bistvenega um, pomena glede na to, da so se pojavile nove platforme, ki so ustvarile neenakost enake pogoje dela. Pogajanja niso bila enostavna, to da zadovoljen sem, da je bil dosežen moj cilj. Imamo eh, varovala, ki so nepomembna, zato bom podprl izid današnjega glasovanja. Kajti eh, besedilo smo zelo izboljšali in to zajema tudi to, da eh, bo sedaj za komercialne namene možno besedilno in podatkovno rodarjenje. Potem 11. člen je bil izboljšan tekom pogajanja in um, prihodnost um, medijskih hiš je zagotovljena. Uh, majhni uh, izvlečki in pa citati so dovoljeni. Potem 13. člen. Platforme nimajo uh, več pravice uh, do uh, tega, da eh, ne bi eh, plačevali avtorskih eh, pravic in sedaj bodo morali plačevati za avtorska dela. In seznam je še dolg. Ohranili smo tudi prožnost za države članice. Tudi to je bistvenega pomena. In ne bo nobenega splošnega nadziranja uporabnikov. Nekatere platforme so poskušale prepričati splošno evropsko javnost, o e, e, temu, da ni tako, ampak to je bilo zavajanje, to so lažne informacije in Evropski parlament vse to vrstne obtožbe zavrača. Uh, gospod Rodi, postopkovno vprašanje. Da, gospa predsedojoča, absurdno je, da ste prepričali razpravo. Ves svet nas danes spremlja prišli smo v plenarno dvorano eh, in eh, vsak prebere svoj govor, razprave pa ni o tej tako ključni temi, kajti vi ste to razpravo preprečili. Mislim, da to ni modro in mislim, da to ni pošteno. Se upravičujem. Se strinjam. Želela bi si, da bi vsi dobili eh, besedo. Zavedam se, da so v dvorani eh, ljudje, ki niso na seznamu in bi želeli govoriti to, da vi ste na seznamu in pač želimo stvariti prioritete pri postopku KHDI. Eh, torej, lahko bi razpravo podaljšali, to, da zato obstajajo omejitve. Upam, da boste razumeli, zakaj sem se tako odločila. Svoje mnenje pa boste lahko eh, povedali takrat, ko boste na vrsti. Sedaj pa gospod Kavada, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes zjutraj je zgodovinski trenutek, kajti prvič na eni celini nek parlament poskuša ponovno uravnotežiti odnose med GAFO in pa tistimi, ki jih um, hranijo na nek način. To pomeni uh, novinarje in ustvarjalce. 7 milijonov 200 tisoč ljudi uh, dela na tem in uh, ti eh, ljudje so ogroženi zaradi nepravičnosti teh eh, finančnih eh, odnosov. In mediji se bodo skrušili. In zaenkrat nihče ne more na to ustrezno odgovoriti ampak to je osnova za demokracijo, ko ne bo več svobodnega tiska, ko ne bo več nobenega novinarja v Google, Wikipediji, YouTubu, ne boste imeli več nobenih informacij. Imeli boste samo še govorice, uh, kot uh, govorice, ki jih trpimo že nekaj mesecev. Uh, To besedilo je edina možnost za ustvarjalce, za tisk, za novinarje, da uravnotežimo in odnose in da zaščitimo njihovo prihodnost. In zato moramo glasovati za to besedilo in zavreči moramo vse predloge spremembe. Ta, to besedilo je samo prvi korak, potrebovali bomo še druga besedila, da bomo te odnose ustrezno uravnoteženi govorimo o cenzuri, o filtriranju, o Wikipediji in tako dalje. Ne, ni filtriranja, ni cenzure. In zakaj uh, so te ideje prišle do tu, do te dvorane? Prvič v 15 letih, eh, ko sem tu, nas bombardirajo uh, z eh, finančnimi eh, velikani, ki bodo prevzeli vse naše dejavnosti. To besedilo je treba glasovati, če ne bo to intelektualni Minhen in to bo imelo grozovite posledice za evropski kontinent. Kolegice in kolegi. Sedaj vas je na seznamu za KHDI že 12. Eh, gospa Rida, čas imate za 3 minute. Spoštovane eh, gospe in gospodje, tri stvari so brez primere, ko gre za avtorske pravice. Prvič, 200 tisoč ljudi je ta konec tedna demonstriralo proti tej reformi. Pet milijonov ljudi je podpisalo peticijo proti filtrom za nalaganje. Še nikoli eh, nismo doživeli tako širokega protesta proti neki direktivi Evropske unije. Drugič, še, torej, Evropski parlament še nikoli ni tako dosledno preziral proteste. Že eh, poleti so bili voljivci izpostavljeni zelo široko zastavljeni kampanji dezinformacij. In namesto, da bi se ukvarjali se kritiko, eh, je bilo tukaj rečeno, da je vsaka kritika laž. In uh, gospod Kavada je celo uh, dejal, uh, da so, uh, evropske, da so uh, elektronske pošte pošiljali boti, ne pa naše volitve in volitve. Gospod Kaspari pa je dejal, da uh, so demonstranti plačani. Uh, to je blatanje in vse to je vir domišljije in vse to je možno zavrniti. V resnici zatem stojijo lobisti. In eh, vse te dezinformacije so širili fejtoni eh, dnevnih časopisov, ki si obetajo dobičke od reforme avtorskih pravic ampak eh, danes se eh, podobe eh, o demonstracijah širijo po vseh medijah. Nekateri pa še vedno menijo, da elektronske pošte niso pošiljali ljudje. In nekateri menijo, da je vse to vodeno iz Amerike in nek se še ne ukvarja z resničnimi pomisliki. Te pomislike pa je izrazil celo poročevali za svobodo izražanja Združenih narodov, pa tudi predstojni za varstvo podatkov Nemčije ne opozicija, ne SPD, ne Unija ne misli, da je ta reforma smiselna. Nihče ne želi prevzeti politične odgovornosti za filtre, ki eh, izhajajo iz 13. člena. Spoštovane kolegice in kolegi, vsi uh, ste dobili čas za govor, tudi sama bi rada uh, dokončala svoj govor. Gospa predsedojoča, počakala bom, da se kolegi pomirijo. Gospa Reda. Gospod Brok, prosim, gospa uh, Breda ima uh, sedaj govor. Prosim, da spoštujete tistega, ki govori. Gospa Reda, lahko nadaljujete. Nihče v nemški vlade ne želi prevzeti odgovornosti za um, filtre, niti gospa Merkel. Pa vendarle bo zvezdna vlada to podprla in dočeraj tudi vemo, kaj je razlog za to. Kajti Frankfurter Allgemeine Zeitung, ta nemški časopis, um, je eh, eh, uvedel eh, kupčijo s Francijo, tako da bo Francija podprla severni tok, Nemčija bo pa bo podprla filtre. In kaj je tukaj najbolj tragično? Gospod predsedojoča jo prekinja. Pro, Prosim, da dovolite gospe Ridi, da nadaljuje. Spoštovanje gospe in gospodje, in kaj je tukaj najbolj tragično? Nova generacija, ki bo tokrat prvič sodelovala pri evropskih volitvah, bo dobila svojo prvo lekcijo. Vaši protesti niso vredni, nič politika bo širila laži v zvezi z vami in se ne bo pustila prepričati z vašimi argumenti, takrat, ko gre za močne geopolitične interese. In ljudje bodo dobili občutek nemoči, ki eh, jih bo zelo zaznamoval. Kolegice in kolegi, takšna politika je nespremljiva. Ta direktiva ne more more iti skozi brez eh, sprememb. To bo zelo slabo za raznolikost na spletu. To bo celi generaciji vzelo zaupanje v to, da politika deluje in da Evropski parlament eh, zastopa interese prebivalstva. Zato je treba črtati 11. in 13. člen. Question, yes. Mr. Gaspari. Gospod Kaspar ima za vaše vprašanje, ali ga sprejmete. Gospod Kaspar. Gospa Reda, ali sem pravkar pravilno razumel, da ste mi očitali, da sem označil protestnike za kupljene? Če ste res to rekli, bi želel povdariti in ponoviti to, kar sem rekel. In prosim, da me sodite po mojih besedah ne pa, da me sodite po svoji lasni ideologiji. Rekel sem, očitno obstaja poskus, da bi z zakupljenimi demonstranti preprečili novo zakonodajo o avtorskih pravicah. S tem nisem mislil na tisoče mladih ljudi, ki so odšli na ulice. Govornika predsedujoča prekine, zato tolmači ne moremo razumeti, kaj govori. Gospod Kaspari, 30 sekund imate na voljo za vprašanje. Dobili ste dovolj časa na voljo, sedaj pa se mora odvati gospa Reda. 30 sekund imate na voljo v postopku modrega kartona, sedaj pa ima besedo gospa Reda. Gospod eh, Kaspari, saj ste sami prebrali, rekli ste, da so bili demonstranti kumpljeni. Govorili ste o 450 evrih. 450 evrov je organizacija za državljanske svoboščine ponudila svojim članom, zato da bi prišli v Bruselj in bi se udeležili srečanja eh, lobijev. To počnejo številne druge organizacije. Kaj mislite, da če so povabljeni člani gene v Bruselj, da sami pokrijajo svoje potne stroške? To niso kupljeni demonstranti. Hvala, gospa Rida gospod rohde ste želeli postopkovno vprašanje? Uh, gospod rohde imate eno minuto časa za govor. Uh, ali želite ta čas za govor izkoristiti sedaj in postaviti vprašanje? ne slišimo gospoda rohdeja. ne dovolite mi da bi postavil vprašanje. To je absurdno, pravi gospod Rode. Sure slišal sem, eh, slišala sem, kaj ste povedali, ampak ne vem, če so vas vsi slišali, ker je vaš mikrofon bil izklopljen. Uh, skušam zagotoviti, da bi vsi imeli dovolj časa v postopku catch the eye. Uh, gospod Rode, vi pa stalno ustrajate in motite razpravo. Gospa Rode, ali spremete kratko vprašanje gospoda Rodeja? Uh, Eh, dobro, gospod Rode, 30 sekund imate na voljo. Hvala. Sprašujem vas, kje so ti filtri za nalaganje? Gospa Reda, kje so ti filtri? Eh, kje so omenjeni konkretno v besedilu? Prosim, če lahko odgovorite na to vprašanje. 30 sekund imate. Gospod Rode, v besedilu je zapisano, da bi morale platforme preprečiti nalaganje določenih vsebin. Prizadevajo si za licence, ampak ni nujno, da jim avtori eh, dajajo te licence, te pravice in potem lahko platforme ustrajajo pri teh filtrih za nalaganje. Eh, to je zelo jasno napisano v besedilu. Prosim, kolegi, besedo dobi sedaj gospod Maštalka za minuto in pol dnešní zasedání spíše připomíná. Hvala lepa. Eh, počasi se, počasi me vse skupaj spominja na finale svetovnega prvenstva, ne pa na racionalno razpravo. No, mislim, da govorim v imenu vseh, če rečem, da nam bo odleglo potem, ko bomo končno glasovali o tem besedilu, ne glede na končni rezultat. Jaz se ne strinjam za členi 11 in 13, ampak za nami sta dve leti težkih pogajanj to, da nisem zadovoljen z rezultatom, ni nobena skrivnost. Jaz bom svoji skupini priporočil, da glasuje proti temu predlogu. Zamudili smo priložnost, da bi avtorske pravice reformirali na ta način, da bi podprli kreativce, majhna in srednja velika podjetja in inovacije. Namesto tega smo dobili besedilo, ki preprečuje svobodo interneta, ki uh, goljufa zagonska podjetja, ki ovira platforme in uh, sobe za klepet. Uh, to bo konec interneta, kot ga poznamo danes. Tukaj bi lahko naštel številne specifične primere, ampak nimam dovolj časa za to. Poleg tega, če bodo kolegi glasovali za to, besedilo bo to klofuta na tisoče državljanom, ki so nam pošiljali pošto, elektronsko pošto, ki so demonstrirali na ulicah. Evropski parlament bo pokazal ljudem, zakaj vedno več eh, držav postaja skeptičnih do Evropskega parlamenta in do Evropske unije. To bo samo demonstracija arogance in ignorance želja naših, eh, želja naših državljanov. Hvala lepa, gospod Arnob. Veliko se lobira na obeh straneh te razprave. Po eni strani slišimo za eh, številne posameznike, ki jih skrbi eh, prihodnost interneta. Po drugi strani imamo uh, multinacionalke in pa oglaševalce, ki se zauzemajo za to zakonodajo. Uh, mislim, da kreativna industrija ne podpira tega predloga, ne podpirajo ga, ampak veliko večji akteri so tukaj lobisti. Meni pa je bolj mar za glasove, glasove mojih eh, voljivcev, kot pa za mnenja lobistov, ki govorijo to, za kar so plačani. Treba je zagotoviti ravnotežje med zaščito avtorskih pravic in pa med um, pravico državljanov, da opravljajo svoje, vsakodnevne, um, svoje vsakodnevno delo. 13. člen ne poskrbi za to ravnotežje podjetja bodo obravnavala državljane kot krive, dokar, dokler ne dokažejo svoje um, nedolžnosti. Um, s tem bodo uh, usiljena enotna pravila za vse platforme, ne glede na to, da se pravila od države do države razlikujejo. Uh, zakonite vsebine bodo obravnavali kot nezakonite. Uh, Um, številni tukaj verjamejo v evropski projekt. Um, ko gre za Združeno kraljestvo, se zaradi razprave na internetu ni kaj veliko spremenilo. Tisti, ki so glasovali za to, da ostanemo v Evropski uniji, eh, še vedno mislijo tako in obratno. Ampak tisti, ki so želeli oditi, so še daj se bolj prepričani v to ravno zaradi takšnega predloga o avtorskih pravicah. To je slaba zakonodaja, to je klasična zakonodaja ob koncu mandata. Uh, ta parlament ima tri tedne in pol, da zaključi svoje delo in da se pripravi na evropske volitve in zato preveč hiti. Ne razmislite dovolj o tovrstnih predlogih. Prosim, prisluhnite svojim voljivcem, ne večajte prepada med eh, našimi institucijami in pa eh, evropskimi državljani. Gospod Zdrojevski vam želi postaviti vprašanje v okviru modrega kartona ali sprejmete to vprašanje. Gospod Zdrojevski, imate 30 sekund. Osob, o katerih možna... Vi ste eni izmed zadnjih, ki bi lahko kritizirali lobiste. Jaz mislim, da bi morali zlikovati med različnimi oblikami lobistov. Nekatere skupine ljudi se bojujejo za svojo pravico do nadomestila. Teh ne moremo imenovati za lobiste. Zato vas sprašujem, gospod, ali razlikujete med velikimi komercialnimi lobisti in pa tistimi, ki se borijo za to, da bi bili plačani za svoje delo? No Nič nimam proti tistim, ki želijo zaš, zaš, zaslužiti za življenje to je uh, jasno. Prav tako nimam nič proti temu, da javnost izraža svoje mnenje, ampak tukaj se dogaja, da vedno znova nasedamo industriji, ne pa da bi poslušali kreativce. Od uh, kreativnih sil iz mojega volilnega okrožja, slišim, da sicer želijo, da bi to področje uredili, ampak ne na takšen način. Močno jih skrbi posledica, posledica ki jih bo prinesel 13. člen. Hvala lepa, gospa Butone je naslednja. Hvala lepa. Danes je zgodovinski dan za ustvarjalce v Evropi in pa uh, katastrofa za kulturo to besedilo po treh eh, letih eh, ne eh, ustreza interesom uh, velikih multinacionalk, temveč uh, ščiti umetnike, ustvarjalce. Eh, zlasti na eh, spletu in to besedilo je za naše umetnike ključnega pomena. Pravico imajo namreč eh, do pravičnega plačila teh platform in kot je povedal Malraux, Eh, kultura ni nekaj, kar se eh, podeduje, temveč eh, je nekaj, za kar se je treba boriti in sama sem za kulturo, za pravice naših ustvarjalcev in umetnikov. Please. Gospod Funtuli, za eno minuto. Medtem, ko govorimo, številne platforme družabnih eh, medijev cenzurirajo našo razpravo. Kako mm, se naj eh, lotimo takšnega omejevanja državljanskih svoboščin? Z pomočjo cenzure bi lahko mm, iz interneta odstranili marsikatero vsebino. Recimo, z omembo mojega imena ali mojega govora na družabnem eh, mediju bi lahko pomenila kazen za posameznika, ki bi objavil to vsebino. To je slabo za svobodo interneta. Dobili bomo filtre, ki bodo identificirali prepovedane besede. To pomeni manj svobode. To je eden izmed črnih trenutkov naše zgodovine. Vse skupaj me spominja na Sovjetsko zvezo. Ali je to prihodnost, ki jo želimo v Evropski uniji? Mi bomo glasovali proti temu predlogu in predvsem proti te določbi. Hvala lepa, gospa Ferhajne, naslednja.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 parlamentu borimo za to, da bi našli uravnotežen kompromis. Sedaj imamo besedilo, ki omogoča več pravičnosti na internetu in ki eh, kliče k odgovornosti velike koncerne. Zaščita intelektualne lastnine in avtorskih pravic eh, je osnovna pravica in danes lahko glasujemo za to večjo zaščito. Um, povprečna letna plača ustvarjalcev je 19 tisoč evrov na mesec. To ne more biti cilj naših politikov. Politiki, ki se tukaj zauzemajo za minimalno plačo, ignorirajo situacijo, kjer kapitalistični koncerni slepo izkoriščajo ustvarjalce. Tukaj gre za licence za vsebine. Takšne postopke smo tukaj poenostavili, ob tem spoštujemo svobodo izražanja. V uvodni izjavi 17, v odstavkih 7, 8, 9, posod je zagotovljena svoboda izražanja. Poleg tega imamo predvidenih številnih. Številne izjeme za to, da bi se izognili nesorazmernim uh, zahtevam, ko gre za platforme kot je Dropbox, Wikipedia, to je izuzeto iz tega predloga in, po, eh, in tudi za zagonska in srednje velika podjetja veljajo posebne ureditve. Eh, spoštovana je torej sorazmernost ukrepov. Pravzaprav želimo v internet unesti nekaj več eh, pravičnosti. Eh, platforme so tiste, ki dobijo največji dobiček. Končno potrebujemo pravila, ki bodo vnesla nekaj reda v internetu in ki bodo preprečila kapitalistično izhoriščanje. Hvala lepa, gospa Rozi, je na vrsti za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta direktiva je plot eh, dveh let dela. Celotna evropska kultura to čaka od eh, raziskovalcev, eh, ustvarjalcev, novinarjev in tako dalje, ampak to čakajo tudi uporabniki in potrošniki. to bo prineslo eh, pravno varnost eh, in onemogočilo platformam, da bodo delovali popolnoma arbitrarno, kot eh, to počnejo sedaj. To so podjetja, ki so ogromna po velikosti in popolnoma nesprejemljivo se obnašajo in to je povezano z eh, veliko področji, eh, zlasti z delom umetnikov, ki niso več ustrezno plačani. Kako lahko eh, zagovarjamo to, da ljudje niso plačani zato, ker gre za digitalno gospodarstvo? Ne smemo si zatiskati oči pred grožnami, ki smo jih prejeli, pred čudnim financiranjem nekaterih platform in tako dalje. In upam, da bo eh, glasovanje danes zgodovinska odločitev za evropsko kulturo. Gospod Zlotovski, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pred minuto smo slišali, kaj je na kocki pri tem predlogu. Največji problem te direktive je to, da bo tolmačenje bolj problematično kot besedilo samo. Gospod Vos je vse skupaj eh, predstavil na zelo neprepričljiv način. Definicije so slabe. Um, vse skupaj bo problematično za medijske e, hiše. Samo največji založniki bodo ostali na trgu in ti tako ali tako že preveč eh, vplivajo na javno mnenje. Pravzaprav bodo imeli sedaj monopol na področju informacij in druge ne bomo mogli eh, tega predreti. Tako da pozivam vas, da vsi glasujete proti temu predlogu direktive. Ja, <clears throat> er Gospod Rode. Hvala lepa. Prav neverjetno je, kaj danes poslušamo, predvsem eh, strani levice. Levica želi zaščititi podjetja, uh, gigantska podjetja, ki mm, niti ne plačujejo davkov. Tukaj ne gre za filtre, za nalaganje ne glede na to, kaj pravi gospa Reda, teh filtrov ni in tudi ni omejevanja pravic posameznikov. V tem trenutku z veseljem sprejemamo dejstvo, da imajo Facebook in drugi slabo izobražene osebe, ki odločajo o tem, kaj se lahko nalaga na platforme in kaj ne ustvarjalci pa sploh nimajo nobenih pravic in nobenega nadzora nad eh, umetniškimi deli, ki so jih ustvarili. Eh, to je pravzaprav kraja umetnosti, ki, jih, ki jo um, zakrivijo tehnični giganti. Uh, zaradi tega smo vsi samo kulturno in finančno bolj revni in upam, da bo smo s tem besedilom to sedaj uspeli odpraviti. Gospa Trupe, kolegi in kolegice, želimo svoboden internet, ki pa mora biti tudi eh, pravičen. Potrebujemo svobodo in odgovornost. Ne želimo cenzure. Um, cenzura obstaja na kitajskem, ampak tak, tam sploh nimajo avtorskih pravic. Mi želimo, da bi morale komercialne platforme sprejeti pogodbe o licencah. Uh, to je pravzaprav situacija, ki bo prinesla korist vsem. Platforme bodo morale prevzeti odgovornost, avtori in novinari pa bodo ustrezno plačani. Meni se to zdijo pravična pravila. Pravzaprav vnašamo nekaj več pravičnosti v svobodni internet. Potrebujemo pravila za kapitalizem platform. Oni morajo prevzeti odgovornost, če prihaja do kampanj dezinformacij. Potem zagotavljamo tudi varstvo. Eh, zasebnih podatkov in pravzaprav je regulacija avtorskih pravic del tega. Gre za pravična pravila. Avtori so v naši družbi manjšina, potrebujejo našo zaščito in naše spodbude. Glasujte za to direktivo, gre za več pravičnosti na internetu. Hvala. Hvala, gospa Michels, za eno minuto. Aber eins, die uh, europäische Harmonisierung des Urheberrechts begrüßt pozdravljam harmonizacijo zakonodaje o avtorskih pravicah, ampak to, kar je sedaj bilo predlagano, pa ni primerno. Lastniki avtorskih pravic, založniki pravijo, da so bile pravice avtorjev okrepljene, ampak pet milijonov ljudi, med njimi so tudi ustralja, eh, ustvarjalci, so podpisali peticijo proti temu. Ne moremo strojem prepuščati odločitev o svoboščinah in osnovnih pravicah, zato obstaja pravna država. In filtri iz člena 13 in 17 niso sprijemljivi. Niso sprejemljiva. Majhna podjetja se ne morejo pogajati o licencah regulacija platform bi morala izgledati drugače. Morali bi platforme obdavčiti, morali bi imeti protikartelna protikartelno pravo. Zato zavračamo rezultat tega trialoga, treba je iskati boljše rešitve. Ne nazadnje gre tukaj za svobodno komunikacijo v 21. stoletju. Ta komunikacija mora biti svobodna eh, v digitalnem in v analognem eh, svetu. Gospod Batten. Nihče ne nasprotuje temu, da bi zaščitili pravice avtorja, ampak pri tej direktivi gre za spodbujanje interesov multinacionalk in za maksimiziranje njihovega dobička. Gre tudi za nadzor nad svobodo govora. Eh, želi se izločiti tiste eh, glasove, ki jih eh, medijski giganti ne spoštujejo. To bo pravzaprav institucionaliziralo cenzuro. Britanski poslanci so morali glasovati proti tej zakonodaji, v to so bili prisiljeni, sicer bi, tako tako, uh, sicer bi predlog tako ali tako um, zavrnili. Eh, čakajo nas evropske volitve in eh, voljivci bi morali vedeti, kdo je glasoval za to direktivo in potem bi 25 maja morali glasovati proti temu poslancu, saj eh, ta direktiva predstavlja zatiranje svobode govora. Če evropski poslanci glasujejo za to direktivo, si zaslužijo, da izgubijo svoj sedež, gospod Sošnjec. Internet eh, stal še tem, čem jaz eh, stal še. Hvala lepa. Internet je postal nek miniaturni svet zaradi prispevkov posameznikov in zaradi pomankanja nadzora. In zato vas internet moti. Internet uh, lahko pokaže, kako bi se razvil uh, svet, če ne bi bil obremenjen z preveč regulacije. Internet je zadnja trdnjava svobode in zato zaradi interneta ne morete spati, kajti internet kaže na to, da so vaše regulacije slabe in da bi bilo pravzaprav svetu bolje brez njih. Če bi regulacije imele dodano urednost, potem bi morali vsi imeti boljše in bolj enostavno življenje. No, ampak sedaj želite uničiti še internet. Uh, želite pritisniti na zavore, kjer je to možno, ampak mi ne želimo, da bi vi pritiskali na zavore. Ljudje protestirajo, ne želijo vaših internetnih pasti, želijo, da bi internet ostal svoboden. Gospod De Grandes Pasqual, za eno minuto. Hvala lepa. Torej, tu govorimo o odgovornosti platform in to ne več, ne manj. Veliko kršitev avtorskih pravic najdemo na internetu kjer eh, digitalne platforme lahko počnejo, kar hočejo. Vključno z, z deli, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami. Eh, to so pravice, ki so, kakor, ki so morajo biti zaščitene, kakor vse druge eh, pravice, naj si bodo materialne ali ne. In uh, Avtori so odgovorni za eh, svoje vsebine in tudi platforme morajo biti odgovorne, kajti eh, platforme eh, imajo velike dobičke s temi vsebinami, tudi z trženjem in tako dalje. In mislim, da je rezultat teh trialogov dober in eh, na ta način bomo lahko odpravili nekatera neravnotežja, do katerih eh, je prišlo zaradi eh, te digitalnega gospodarstva. Hvala lepa, gospod Volkan, za eno minuto. Spoštovana gospa predsedujoča, hvala lepa. Samo Google je proti tej reformi, pravijo tisti, ki zagovarjajo to direktivo, ampak to ni res. Proti je tudi um, um, predstavnik za človekove pravice Združenih narodov in pa tudi številni avtorje. Ta reforma vodi k temu, da se ustvarjalci ne bodo okrepili. Pri tej razpravi gre za več kot za avtorske pravice. Gre za to, kako ravnamo za našo demokracijo. Pet milijonov ljudi je podpisalo peticijo in komisija jih je odpravila kot drhal. Kritični uh, mladi eh, so bili označeni kot eh, boti in mladi ljudje, ki demonstrirajo uh, Eh, so bili obtoženi tega, da demonstrirajo samo zato, ker so prejeli 450 evrov. Tukaj pri tej razpravi gre za stanje naše demokracije in mi moramo zlasti eh, mlade evropejce vzeti resno, ki imajo pomislike v zvezi s to reformo, kajti to bi, ta reforma bi uničila internet, ko ga poznamo. Črtati moramo 13. člen. Mr. Vulcan, we have a blue card request. Mr. Eh, modri karton za vas, eh, gospod Völken. Ga sprejmete? 30 sekund imate za vprašanje. Kolege, auf... uh, spoštovani uh, kolega, ravno ste povedali, kdo še je proti reformi poleg Google. Uh, torej, um, gospa uh, Baler, uh, socialistka v Nemčiji, njo ste pozabili, kakšno pa je njeno stališče, v svetu je glasovala za. Uh, Sedaj pa na vseh prireditvah SPD pravi, da je treba glasovati proti in eh, prosil bi vas, da ta položaj malce pojasnite. Eh, z veseljem vam bom eh, pomagal. Torej, ministrica v Nemčiji zavrača filtre, ampak zmagala je kanclerka, ki je uvedla kopčijo sa francosko vlado. O tem je poročal časopis FAC včeraj. Eh, torej plin v zameno za filtre. To je bil dogovor. Gospod Luka, eh, za eno minuto imate besedo. Gospa predsedujoča, spoštovane gospe in gospodje. Neverjetno je, kaj je razkril časopis FAC. Eh, tukaj so se vzpostavile čudne povezave in prišlo naj bi kopčije med severnim togom in pa filtri za nalaganje. Ampak verjetno to ni eh, podlaga, na kateri bi morali temeljiti našo politiko. Mi bi se morali v resnici ukvarjati z eh, filtri, s katerimi naj bi zagotovili avtorske pravice. V tem parlamentu uh, se trdi, da zakonodaja ne predvideva filtrov, ampak to ni res, kajti to je zapisano. Uh, Preden eh, platforma nekaj objavi, mora najprej preveriti, ali se s tem kršijo avtorske pravice. In to preverjanje pomeni filtriranje in zaradi tega filter je zapisan v zakonodaji, ampak ta filter bo vodil k pretiranemu blokiranju. Torej, majhni eh, umetniki ne bodo imeli možnosti, da širijo svojo vsebino in mm, to tudi ni dobro za konkurenco. Črtati bi morali 13. člen iz direktive, direktivo pa bi morali sicer sprejeti, kajti sicer so avtorske pravice zelo pomembne. Hvala. Hvala lepa, gospa Tum. Eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi, dejstvo, da smo potrebovali dve in pol leti za to direktivo, še ne pomeni, da je za to boljša. Uh, z vidika človekovih pravic je ta direktiva katastrofalna in o tem govorijo vsi od posebnega poročevalca Združenih narodov do um, raziskovalcev in tako dalje. Univerzalna pravi, deklaracija o človekovih pravicah zahteva, da imajo ljudje dostop do vseh vsebin, ne glede na medije, v katerih so objavljene. In uh, očitno je, da je treba umetnike in ustvarjalce uh, zaščititi, ampak imetniki pravic in ustvarjalci niso vedno isti. Uh, In tu smo dali pravice majhne skupine pred pravice vseh. Poleg tega smo imeli več alternativnih eh, opcij eh, in sedaj eh, očitno nimamo več nobene možnosti, ali je treba sprejeti člen 11 in 13 ali pa zavreči vse. In predlagam, da se ta dva člena črta, sicer bo cena za te pravice previsoka. Gospod Anderson. Hvala lepa, predsedujoča rad bi govoril o smešnih teorijah eh, zarote, o katerih eh, govorijo eh, lobisti. Tu naj bi bili vsi uh, žrtve Google in Facebooka. Mi se leta in leta uh, borimo proti uh, tem ljudem, borimo se za uh, pravice ljudi, za pravice ustvarjalcev in proti tem monopol monopolističnim pravicam. Rad bi udaril uh, Google in Facebook tam, kjer jih boli. Uh, borimo se za. Uh, davke, za to, da prevzemajo odgovornost za to, kar počnejo, borimo se za pravice, ampak to ni prava pot. Ne zaupam Google in Facebooku. Zaupam pa vsem uh, strokovnjakom, ki so proti tej direktivi, kajti ne smemo dopustiti, da bo prišlo do kolateralne škode. Gospod e, Lejrak, uh, Hvala lepa. Ja, treba se je odzvati na eh, delovanje velikih eh, multinacionalk eh, iz druženih držav in zaščititi umetnike in ustvarjalce in njihove vsebine. Razumemo, kakšni so lahko pritiski teh digitalnih velikanov. Gospod Kavada je na to opozoril. Tu gre za dobičke 536 milijard evrov evrov letno. In eh, danes imamo več eh, ljudi, ki dela na ustvarjalnem področju kot v avtomobilskem sektorju. In eh, direktiva o sorodnih pravicah in o avtorskih pravicah uvaja uravnotežen okvir eh, spoštuje eh, ustvarjalce in eh, novinarje in uvaja pravno varnost, ki je doslej še nismo imeli. Omogoča dostop vseh do znanja s tem, da mm, ščiti tudi ustvarjanje. In treba se je, treba je obraniti umetniško ustvarjalnost in to lahko dosežemo s to direktivo gospod Šoltes. Ta versija direktive nadal vprovadza invigilacijo. Hvala lepa. Ampak ta direktiva še vedno uvaja eh, cenzuro na ravni, ki je še pod komunizmom nismo imeli. Poglejmo si, kaj to v resnici eh, pove, kaj to v resnici eh, eh, uvaja. Naj spregovorim o državljanih Evrope. Državljani Evrope, če ne želite izgubiti še preostalih eh, pravic in svoboščin, eh, potem prisilite svoje vlade, da vas bodo povedle iz Evropske unije. Poglejmo si Brexit. Zapustimo uh, to birokratsko grozoto, ki se ji reče Evropska unija in ustvarimo pravo unijo evropskih narodov. Inovativno unijo narodov. Kaj vam preprečuje, da bi glasovali proti tistim, ki želijo glasovati za? Dobro, želite uh, sprejeti modri karton gospoda Strojevskega? Sprejmete vprašanje.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 Eh, istočasno pa podpirate eh, stranko, ki želi, eh, da bi Poljska zapustila Evropsko unijo. Ali ste za to? Še en modri karton. Gospod Kaveda, bom zelo kratek. Moj kolega je zelo prepričljiv glede tega, da je treba zapustiti Evropsko unijo. Zakaj pa on tako ustraja, da je še vedno tu in še vedno tu sedi, če mu je tako grozno tu v Evropski uniji? Prižgite mikrofon, prosim, preden spregovorite. Mikrofon, mikrofon, vključite mikrofon. Ja, sem bom prihajal v ta parlament, morda že en mesec nisem glasoval, ampak ja, sem zato, da Poljska zapusti Evropsko unijo prav tako sem tudi za to, da druge države zapustijo Evropsko unijo in da ustvarijo novo Evropsko unijo in ne eh, to, to birokratsko grozoto. Ne razumem eh, vašega vprašanja, glasoval sem eh, za in vse delam na polskem, da bi prišlo do tega rezultata. In tudi v tem parlamentu če se Evropska unija ne bo spremenila, bomo morali zapustiti Evropsko unijo. Ampak kar se dogaja tu z zakonodajo, ki je tu sprejeta, tudi s to direktivo, vse to kaže samo na to, da ne bom spremenil svojega mnenja. Moramo zapustiti Evropsko unijo in jo ponovno postaviti, kajti sedanja Evropska unija je eh, obupna. Uh, No, odgovorili ste na eno vprašanje, eh, čeprav sta bili vprašanji dve, ampak nimamo več časa. Dajem besedo gospodu Saliniju. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil Akslu Foso za odlično delo, ki ga je opravil. Po mojem mnenju je to ena najpomembnejših bitk celotnega sklica Evropskega parlamenta, kajti Evropa in ustvarjalnost Evropa je ustvarjalnost in umetnost in zato je to bitka, ki ščiti Evropo, ki jo evropejci ljubijo. In uh, tukaj gre prav za to. Torej, kolegi, ki so proti tej direktivi, uh, naj se vprašajo o sledečem. Uh,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 ali je eh, kdo proti eh, oglasom na Google. Če bi jih prepovedali, potem bi bilo vse v redu. In draga kolegica Reda, vi ste govorili o mladih. Med temi mladi so tudi tisti, ki se jim plačujajo 3 evre eh, za novinarstvo, za odlično novinarstvo. In eh, zakaj? Zato, ker platforme ne plačujajo avtorjem. Torej, če se želite boriti za te mlade, potem se borite za avtorske pravice. Gospod Gramatikasis, eno minuto imate. Hvala lepa za besedo. Boj za intelektualno lasnino se je začel kot uh, tehnična razprava, na koncu pa uh, uh, se tu borimo za dušo Evrope, za kulturo, za vrednote in tako dalje. Namen eh, te direktive je, da omogoči avtorjem, da preživijo v digitalni dobi. Uh, Direktiva je pomembna tudi zato, ker kaže na pogum Evropske unije, ki uh, se je pripravljena zoperstaviti tem velikim multinacionalkam in zaščititi svoje državljane. Uh, Eh, zelo me čudi, da nekateri kolegi tega ne razumejo. Po vseh pogajanjih, po dveh in pol letih pogajanj, po treh različnih odborih, po petih glasovanjih eh, na plenarnem zasedanju imamo sedaj na mizi najboljši možen rezultat. In uh, veliko pove že to, da direktivo podpirajo eh, vsi eh, glavni zastopniki eh, umetnikov in ustvarjalcev. In kot poročevalec bi pozval vse kolege, ki ste za uh, odprt uh, internet, za pošten internet, za svoboden internet, da podprejo rezultat teh trialogov. To je dobro za uh, prihodnost Evrope, to je dobro za uh, našo prihodnost. Gospod Čulik, hvala. Sedanja direktiva o avtorskih pravicah, ki eh, jo ta predlog spreminja, je bolj uh, odprta. Uh, nov predlog to uh, omejuje s členi 11 in 13. Poglejte si samo Wikipedijo. Uh, Vse bo sedaj podvrženo tej direktivi in to pomeni, da bodo tudi zelo eh, kratki odlomki vključeni in ne razumemo, kaj to pomeni, kakšna je definicija teh eh, kratkih eh, odlomkov in tudi platforme družbenih medijev bodo morale sedaj odgovarjati za odlomke vsebine, ki so objavljene na njih. To pomeni, eh, da bi nek eh, ne vem, lastnik eh, parkirišča bil odgovoren za ukradene avtomobile. Zelo me preseneča, da komisija tu ignorira javno mnenje. Podpiram amadma, da se črta člena 11 in 13. Hvala. Gospod Bogovič, eno minuto. Spoštovani, tako kot imamo pravico do svobode govora na internetu imamo tudi pravico do zaščite avtorske pravice. kulturne vsebine in neodvisno novinarstvo sta pomembna gradnika sodobne družbe. v debati pri tej direktivi so nekateri poskušali dokazati da se ti dve pravici izključujeta a to ne drži med njima je treba najti kompromis ki ga po večletnem delu upoštevajoč številna opozorila uspešno zaključil poročevalec axel voss. v njem smo se osredotočili samo na tiste največje platforme ki dejansko ustvarjajo velike dobičke iz oglaševalskihizoglašanja eh, avtorskih vsebin na spletu in si tega ne želijo deliti z avtorji. če želimo preživetje neodvisnega novinarstva neodvisnih glasbenih filmskih del če želimo ohranitev kakovosti potem moramo narediti korak naprej ta direktiva ne bo rešila vseh problemov prevlade ameriških tehnoloških velikanov na svetovnem spletu je pa vsaj začetek. postavil se bom na stran kreativnosti ustvarjalnosti in podprl ta dokument saj gre za pravičnost na internetu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nihče ne posega v svobodo na internetu, ampak internet ne more biti nek eh, prostor, kjer vlada brez vladje. Sicer ne bomo imeli ustvarjanja, ne moremo imeti ustvarjalnosti, če eh, ta ni plačana, če ni plačana pravično. Eh, to Sedaj moramo uravnotežiti to verigo vrednot, moramo uh, dati eh, plačilo ustvarjalcem, moramo uravnotežiti te odnose. Ne moremo, uh, se, uh, ne moremo braniti samo eno uh, porazdelitev sredstva, samo na eni strani. Um, ampak tu. Uh, vidimo, da ta direktiva eh, je na eh, ravni pričakovanj za 21. stoletje in eh, pravično plačilo, svoboda govora, svoboda ustvarjanja je jedro te direktive. Hvala lepa, gospod Blanko Lopez. Dva modra kartona sta za vas. Boste sprejeli vprašanje? Dobro, gospod eh, Rubik in gospod, gospa Matajas, prosimo, da postavite vprašanje v 30 sekundah. Hvala lepa. Rad bi vprašal sledeče. Torej, nekomercialni uporabniki, ali bodo oproščeni jamstva, če eh, bodo nekaj nalagali? To me zanima. Matajas. Dobrigada, presidente. Eu quero perguntar ao colega uh, Hvala lepa, predsedujoče. Ali ne moremo govoriti o pravičnem plačilu in kolega ni omenil, Eh, kje je v direktivi omenjeno to pravično plačilo. Eh, omenjena je samo eh, cenzura, nikjer pa v direktivi ne najdem te pravične, tega pravičnega plačila. Tu gre za to, da se uravnoteži to vrednostno verigo. To pomeni, da se plača vrednost ustvarjanja, ne da se izkorišča ustvarjalce. In tu eh, ne želimo, da samo nekateri služijo, služijo na hrbtu vseh eh, in da eh, to onemogoča ustvarjalcem naših držav živeti dostojanstveno. Gospod Blanko Lopez, ne vem, če ste odgovorili na vprašanje gospoda Rubiga. Gospod Rubik je že postavil vprašanje. Gospod Rubik je že postavil vprašanje, lahko odgovorite na vprašanje. Uh, Morda, gospod Rubik, postavite še enkrat vprašanje. Blanko A, gospoda Blanka Lopesa sem hotel vprašati sledeče. Ali je res, da, neko, da so nekomercionalni uporabniki eh, izuzeti iz jamstva? In ali je sedaj tako, da eh, eh, se ne more več tožiti zaradi kršitve avtorskih pravic, ampak je v prihodne tako, da so eh, platforme tiste, ki nosijo odgovornost? No. no, no creo que eso sea así. Ne, ne, ne strinjam se z vami. Dobro, nadaljujemo z gospodom Fisasom Ajelo. Eno minuto. Considero, da se je akordado un tekst. Tu gre za uravnoteženo besedilo, ki upošteva interesov vseh. E, izjema je samo e, šport in e, škoda je, da nismo eh, vključili športnih eh, dogodkov, eh, glede na to, da smo to z veliko večino sprejeli na plenarnem zasedanju lani. Države članice lahko zaščitijo športne dogodke in eh, komisija lahko eh, sprejme eh, pogoje za to, ampak komisija se je vseeno odločila, da bo to urejala na drugačen način. In sedaj imajo organizatori športnih dogodkov drugačen režim in sam bom glasoval za to besedilo, kaj ti ščiti ustvarjalce v Evropi. Hvala lepa. Današnja razprava je eh, pomagala, da živimo strastno parlamentarno življenje. V tej dvorani se danes na vsak način ni nihče dolgo časil, kajti avtorske pravice niso več prelagojene času. Spletni giganti dobivajo dobičke, številni ustvarjalci pa so tisti, eh, ki eh, ne zaslužejo veliko. In to so tisti, ki ne pišajo velikih uspešnic. In zaradi tega moramo eh, zanje najti ustrežne rešitve, kajte njihovo življenje je vedno bolj prekerno interneta ne smemo uničiti, avtorske pravice moramo prilagoditi eh, digitalni dobi. Sem proti temu, da eh, digitalni koncerni eh, ropajo pravice ustvarjalcev. Koncept obsežnega jamstva oziroma odgovornosti platform vodi v filtre in to pomeni cenzuro na internetu pri meni je šlo vse čas, z, oziroma meni je šlo vse čas za to, da bi zaščitili ustvarjalce. Ti bi morali dobiti pravico do eh, primernega in poštenega nadomestila in zato sem razočarana eh, nad rezultatom, eh, ki ni dober v primerjavi s tem, kar smo dosegli v um, odboru. Kaj je, gospa Šojdro? Děkuji za udělení slova, dámy a pánové. Hvala lepa, gospe in gospodje. Najprej bi se zahvalila gospodu Axelu Fosu, poročevalcu, za uh, njegovo zelo natančno delo in tudi za njegov pogum. Morali smo se soočati z zelo dobro organizirano kampanjo. Glasovala bom za, kompromis je dober, eh, je je dober glede na eh, potrebe enih in drugih. Eh, in eh, nekomercialne platforme, kot so Wikipedia in tako dalje, so prav tako sprejete. Člen 13 je najbolj čustveno vprašanje in pro, gibanja proti cenzuri se upirajo temu členu 13, eh, ampak ne ponujajo pa nobene druge rešitve. Ampak kako lahko na drug način eh, zaščitimo eh, avtorje, kajti sicer se jim ukrade vse pravice in tu ne gre samo za njihove pravice, temveč tudi za naše pravice kot potrošniki. Gospa Konečna je postavila vprašanje modrega kartončka. Gospa Konečna, izvolite. Gospa Šodrova, ali sprejmete vprašanje? Da. Hvala lepa. Kolegica bi rada vprašala sledeče. Ko je govorila o eh, kampanji proti nekateri predstavniki čeških eh, eh, založb, so dejali, da bodo glasovali proti. Kako si predstavljate to kampanjo? Tukaj gre za eh, izsiljevanje, za nič več in za nič manj. Ali uh, zato, ker, drug, ker so drugačnega mnenja, rada bi povedala sledeče. To, kar cenim na celotni razpravi, je odprtost in preglednost in konec koncev tudi demokracija. Sprejeli bomo demokratične odločitve. Če se pustite izsiljevati, je to vaša stvar. Jaz se ne pustim izsiljevati. Kampanja je kampanja. Naša naloga je, da pretehtamo argumente in najdemo pravično rešitev za avtorje in producente. Ne bomo se eh, pustili izsiljevati. Argumentirajmo in potem glasujmo. Sea proporcionada y justa. No potrebujemo uravnotežen predlog evropski parlament pa mora opraviti svoje delo in zaščititi osnovne pravice um, treba je spoštovati svobodo umetniškega ustvarjanja svobodo izražanja svobodo literarnega ustvarjanja uh, To je zapisano v ustavi Španije in pa v listini o temeljih svoboščinah. Treba je zaščititi najbolj ranljive dele družbe. Tukaj so to ustvarjavci in novinarji. Um, treba se boriti proti tehnološkim velikanom, ki izkoriščajo naše uh, Eh, podatke, ki organizirajo kampanje trolov, ki širijo dezinformacije in ki želijo vplivati na naše sprejemanje odločitev. Dobra novica je, da bo po tej direktivi še naprej ostajal internet in tudi svoboda izražanja, ampak na internetu bomo potem bolje zaščiteni. Hvala. Pinto. Hvala lepa, uh, gospod Marinjo je Pinto. senhora presidente caros colegas eu compreendo a posição dos gafa do. hvala lepa razumem da so facebook google eh, amazon proti osnutku direktive kajti na ta način se seveda ogrožajo njihovi dobički ki so jih leta kopičili v evropi kajti do sedaj so nudili um, zaston uh, eh, dela evropskih ustvarjalcev. Razumem, da je gospa uh, Reda um, proti, kajti ona um, je za piratstvo. In za, to se tudi njena stranka imenuje, piratska stranka, to je stranka, ki je proti avtorskim pravicam. In razumem, da so nekateri proti tej direktivi iz očitnih razlogov ker so proti Evropski uniji, so skrajni desničarji. Ne razumem pa, zakaj eh, glasujajo proti tisti, ki pravijo, da želijo zaščititi evropsko kulturo. Gospod Pimento eh, Lopes. Obrigado, senhora presidente. Assistimos a um arrufo de gigantes que nada tem que ver com a salvaguarda dos interesses. Hvala lepa. To je boj gigantov in to ni povezano z interesi velikih ali majhnih. Tukaj gre za zaščito um, del, ne da bi avtori prejeli delo. Uh, to, obstaja, um, uh, to pomeni, da ustvarjalci uh, živijo prekerno. In to pomeni, da se uh, širi ta monopolizacija in koncentracija v digitalnem svetu. Mi smo vnesli predloge sprememb, sa katerimi bi novinarjem, tesko ustvarjalcem dali možnost, da lahko živijo od svojega dela. To je pomembno za evropsko kulturo in pa za svobodo tiska. Seveda je pomembno, da lahko vsebine prosto krožijo brez filtrov, to da velikani imajo velikanske dobičke in sicer na stroške ustvarjalcev. Hvala lepa, gospa Ferkunen arvoisa puhemies tämä tekijänoikeusdirektiivi ei varmasti. Hvala lepa. Ta direktiva o avtorskih pravicah ni popolna, ampak je rezultat eh, let eh, pogajanj in kompromisov. Zahvaljujem se Akslu Foxu za opravljeno delo um, bil je sredi številnih konfliktov. Pomembno je, da um, zagotovimo nadomestilo za ustvarjavce. Eh, gospa, um, morda bi lahko ponovno začeli sa svojim prispevkom, kajti imeli smo težave sa tolmačenjem. Gospa predsedujoča ta direktiva o avtorskih pravicah gotovo ni popolna, kajti eh, zakonodaja pogosto ni popolna. To, da za nami je pet let pogajanj in rada bi pozdravila kompromis in bi se rada za, mm, zahvalila poročevalcu Akslu Foxu in pa vsem, ki ste pri tem sodelovali. Zagotoviti moramo avtorske pravice. Tudi v naši digitalni eri. To je dobro načelo. V digitalnem svetu je tudi to pomembno. Direktiva o avtorskih pravicah ne krši svobode izražanja, ne vnaša blokiranja in filtrov. Ta direktiva pomeni, da morajo platforme, ki se osredotočajo na komercialno eh, spodbujanje avtorskih eh, pravic oziroma ki, eh, ki komercialno tržijo dela, ki imajo avtorske pravice, bodo sedaj morale prevzeti odgovornost. Uvedli bomo licence in to je dobro. Hvala lepa, gospa Gebhardt. Hvala lepa, gospa predsedojoča dva razloga, zakaj te direktive ne bi smeli podpreti. Prvič, zagonska podjetja niso izuzeta in po treh letih bodo eh, prisiljena, da pravzamajo filtre, ki veljajo za velike. To je odlični poslovni model za velika ameriška podjetja in to gotovo ni to, kar bi si mi želeli. Direktiva je bila predvidena pravzaprav eh, za to, da bi zagotovili primerna nadomestila za avtorje in umestnike, umetnike, ampak eh, direktiva tega ne prenaša. Kajti te pravice so popolnoma razvodenile v uvodnih navedbah in to ni to, kar smo si želeli. Mi smo si želeli močne pravice za ustvarjalce in teh pravic tukaj ne zagotavljamo, kajti samo tisti, ki delajo za založbe, so zaščiteni, vsi drugi, ki svobodno delajo, te zaščite ne bodo uživali in to ni prav. Eh, tako in sedaj gospa uh, Silvija Kosta, zadnja v postopku KHDI. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospa predsedajoča. E, mi, evropejci, bi morali biti ambiciozni za to direktivo. Sveto bi morali razložiti, da avtori v digitalnem e, svetu potrebujajo pravice, da ne smemo dovoliti, e, da jih izkoriščamo. Treba je vlagati v kompetence. Doživeli smo kampanjo ustrahovanja in pa širjenja lažnih novic mi želim, torej nekateri želijo zaščititi eh, pravice eh, spletnih gigantov, eh, ki uporabljajo oglase in kopičijo svoje dobičke, ampak ničesar ne plačujajo ustvarjalcem. Mi se borimo za civilnost in pa za pravice. Gospa predsedojoča prekinja govornico, tolmači prosijo, da upočasnite. Na voljo imate še 15 sekund. Sorry če jih želite uporabiti ampak kot želite. Eh, ne morem vas eh, slišati. <laughs> torej na voljo imate še petnajst sekund. da zavedam se tega zavedam se da sem prehitra. torej to je eh, bitka Eh, za to, da bomo zaščitili kulturno raznolikost, intelektualno in ustvarjalno delo. Eh, treba je zaščititi tudi kakovostno novinarstvo. Na ta način bi zaščitili tudi milijone delovnih mest, ki jih imamo na področju eh, glasbe, filma, novinarstva in umetnosti. Širile so se lažne novice Ni res. Eh, mi smo uvedli obvezne izjeme, ki veljajo za celo Evropo in sicer za tiste, ki eh, ne zasledujejo cilje dobička, vključno za Wikipedijo. Hvala lepa. Gospod Free. Prišlo je do zmede, kajti niste na mojem seznamu. Dam vam eh, besedo. In gospa Ward, bojim se, da je toliko drugih, ne vem, če boste prišli na vrsto. Naj preverim uh, tukaj uh, pri uh, odgovorni službi, ali imamo še čas. Gospod Farija. Hvala lepa. Zakaj ta direktiva? ne zato, ker imajo ljudje težave pri ogledu kulturnih vsebin. Problem je ta, da tisti, ki ustvarjajo te vsebine, niso pošteno plačani. Dostopamo do vsebin brez kakršnega koli nadzora. Imamo zakone, ki ščitijo avtorske eh, pravice. Pri novinarstvu je enako naprimer besedila, slike, glasba se koristijo in pri tem moramo imeti v mislih tudi na ustvarjalce. Avtori morajo dobiti pravico, da prejmejo nadomestila za svoja dela. In eh, digitalni prostor ne more biti prostor brez pravic. Žal je bilo tako, da so ljudi v tej zadevi eh, manipulirali. Eh, gospa eh, predsedojoča, gospa eh, komisarka. Gospa Grapini, iz današnje razprave jasno izhaja, da moramo internet urediti. Imamo razhajajoča se mnenja celo znotraj ene politične skupine. Mi si želimo eh, to, da bi zajamčili svobodo izražanja, ampak hkrati bi želeli zaščititi avtorje in jim zagotoviti nadomestila. Potrebujemo digitalni trg, to, da potrebujemo tudi kreativno industrijo. Brez kulture ne gre. In ljudje, ki delajo na področju kulture, potrebujajo svojo plačo. Seveda, 11, 13, 14 člen niso perfektni, problematični so, ampak o tem smo veliko razpravljali. O tem bi morali glasovati, zato da bomo naredili korak naprej. In zato, da bomo te direktivo lahko še bolj izboljšali. To, da če ne bomo storili ničesar, če ne bomo delali korakov naprej, potem ne bomo storili nič za digitalni trg, za zaščito avtorskih pravic, za zaščito avtorjev in uh, pri tem uh, ne bomo ničesar dosegli. Zaradi tega bi predlagala, da bi glasovali o teh členih. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, besedo dam tudi vam. Izvolite. Hvala lepa. Že tretjič se, o, gospod Kaputa, že tretjič se oglašam o tej direktivi. Najprej sem se eh, izrazil za, uh, to, za ta predlog, zato da bi dosegli bolje, uh, boljše ravnotežje in to je bilo sedaj doseženo. Ta direktiva je potrebna zato, da bi v digitalnem svetu avtorji prejeli um, nadomestilo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 In menili so, da ta svet ne bo mogoč, tega sveta ne bo uh, pot, uh, mogoče nikoli omejiti. Mi ne uvajamo recenzure. Velja svoboda interneta. Samo spletne platforme bodo prevzele odgovornost za to, kar počnejo. Hvala lepa, gospa Aguilar Garcia. Hvala lepa, gospa predsedujoča ob zaključku te razprave bi želela povedati naslednje. Ta razprava je zelo sporna, ne zato, ker obstaja tukaj razhajanje stališč, to je dobro za razpravo. Nekaj drugega je tukaj čudno. Gre za potrebno zakonodajo. To zakonodajo potrebujemo za enotni digitaln, digitalni trg. Ampak šokira me, da ob dejstvu, um, da sedaj prihaja do velikega izkrivljanja trgov, sedaj toliko ljudi nasprotuje tej uh, regulaciji. Vse regulacija ne pomeni prepoved. Gre samo za to, da želimo zastaviti določene norme. Zato, da bodo vsi zaščiteni na digitalnem trgu, tako kot so na uh, um, enotnem trgu. Zato mislim, da bi morali soglasno potvrditi to direktivo. Gospa Ward. Govorim kot eh, predstavnica laboristov za kulturo v Evropski uniji. Sama sem delala v kreativnem sektorju in vedno sem se borila za majhne, srednje, velika podjetja, ki delajo v digitalnem svetu. To je največja reforma um, avtorskih pravic Evropske unije v 15 eh, letih. Okrni, eh, okrnili bomo pravice eh, velikanskih platform, tudi kar se tiče novic. Zagotovili bomo to, da bodo ustvarjalci plačani za svoje delo. S temi reformami bomo reševali krivice. preden, eh, eh, torej avtori so bili do sedaj premalo plačani. Eh, filmski ustvarjalci, glasbeni ustvarjalci in drugi umetniki bodo dobili pošteno plačo. S tem bomo tudi spodbujali investicije v kreativni sektor. Rada bi se zahvalila tudi vsem organizacijam, za podporo. Hvala lepa, gospa Ward. Eh, sedaj vas moram prekiniti. Sedaj pa dobi eh, besedo komisar Ansip. Thank you, honorable president. I would like to thank eh, the honorable member. Hvala, zahvaljujem se spoštovanim poslancem Evropskega parlamenta za to razpravo. Številni ste danes govorili o filtrih za nalaganje. Naj bom jasen, ti v tej direktivi niso omenjeni. Ampak vemo, da takšne filtre že uporabljajo velike platforme. Če boste zavrnili to direktivo, ne boste odstranili teh filtrov. Direktiva, eh, ravno nasprotno, Direktiva bo dala državljanom možnost, da zahtevajo ponovno eh, nalaganje vsebin, ki so bile odstranjene. To predstavlja veliko izboljšavo v primerjavi s trenutno situacijo. Tukaj gre za eh, sporočilo Evrope ustvarjalcem. Sporočilo je, enostavno. Mar, vam, mar nam je za vas in zaščitili jih bomo, da boste lahko nadaljevali z eh, svojimi neprecenljivimi prispevki k naši kulturi. Evropske družbe so zgrajene na kulturi, to je srčika naših urednot in navdiha. In ne na zadnje so tisti, ki bodo najbolj bolje, ki bodo imeli največ koristi od te direktive ravno državljani, ki bodo imeli dostop do kakovostne umetnosti in pa kakovostnega novinarstva. Mm, tukaj gre tudi za preizkus, ali se Evropska unija sposobna spoprijeti z kompleksnimi izzivi digitalne dobe. Vem, da tukaj obstajajo različna mnenja in različni pogledi in to je za tako pomembno razpravo nekaj popolnoma običajnega. Prisluhnili smo različnim mnenjem in vsa vaša mnenja spoštujemo. Vendar pa mislimo, da je besedilo, ki je bilo sprejeto v trialogih, uravnoteženo in da prispeva k našemu cilju posodobiti evropske, evropsko zakonodajo o avtorskih pravicah. Ta zakonodaja mora biti prilagojena tudi digitalni dobi. Hvala, gospa predsedajoča, hvala, gospod Vos in poročevalci v senci, hvala lepa poslanci za to razpravo. Much, hvala lepa, gospod podpredsednik komisije Ansip vse skupaj lepo pozdravljam, prevzemam vodenje seje in predajam besedo spet poročevalcu Akslu Fosu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na podlagi številnih današnjih prispevkov Pevkov je jasno, da smo izgubili bistvo izpred uh, oči. Uh, ta predlog ne pomeni cenzure in ne pomeni omejevanja svobode izražanja. S to reformo bomo poskrbeli za pravno gotovost. Uh, želimo, da bi zaščitili uh, dela, za katera veljajo avtorske pravice in želimo zaščititi tudi državljane. Google, Facebook, YouTube. Uh, sedaj držijo vse vajeti v roki z lahkoto vplivajo na javno mnenje in kažejo na to, kako enostavno je instrumentalizirati državljane, predvsem mlajše državljane. Gre za to, da mora parlament in demokracija pokazati, da se lahko uveljavi napram eh, internetnim velikanom. Gre za vprašanje zaščite osnovne svoboščine, gre za pravico do intelektualne lastnine in ne nazadnje gre tudi za pravično plačilo za ustvarjavce. V naših rokah je, da rešimo evropsko kulturno dediščino. Te ne smemo prepustiti izkoriščanjem eh, tehnoloških velikanov. V naših rokah je, da evropskim ustvarjalcem ponudimo zaščito, ki jo potrebujejo. Apeliram na vse, prosim, podprite današnji predlog za uravnoteženo reformo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fos, s tem je razprava zaključena. Glasovali bomo danes.